dnevni red. Eh, odločitev o vzpostavitvi posebnega odbora o preučitvi sodnih odločb eh, v zvezi z eh, davčnimi odločbami, to glasovanje bo potekalo v sredo ob 19. Skladno z poslovnikom ste prijeli končni osnutek dnevnega reda. Z poslanske skupine pa so me prosile, da bi današnje zasednje podaljšali do 22. Ali kdo temu ogovarja? Če ne, potem bo glasova, eh, zasedanje za danes podaljšano. Sicer pa za danes in za jutri nimamo predlogov sprememb, eh, zato lahko kar nadaljujem sredo. Izvolite. Gospod predsednik, lahko podam zahtevo. Ena od najpomembnejših priložnosti za evropske poslance je točka, ki predvideva enominutne govore, ko lahko spregovorimo o vprašanjah, ki so posebej zanimive in relevantna za naše volilce. Pol ure je zelo malo časa in eh, pozivam, da spremenimo pravila in da kadar je dovolj časa, Eh, to točko podaljšamo na eno uro. Ja, Dragi kolega, danes imamo na dnevnem redu enominutne govore. Danes na dnevnem redu so predvideni enominutni govori, torej časa bo dovolj. also sie können sich heute in jedem fall und wenn sie. no če ste mnenja da bi morali to drugače urediti v poslovniku eh, lahko to vašo željo posredujem naprej o tem se bomo posvetovali na konferenciji predsednikov ampak danes bomo imeli dovolj časa za enominutne govore. Za torek, kot rečeno, nimam predlogov sprememb, kar zadeva razpravo v sredo o humanitarni krizi v Iraku in Siriji zaradi delovanja in nasilja islamske države. Eh, v zvezi s tem sem, sprejel, eh, sem prejel predlog eh, za spremembo naslova strani zelenih in sicer, da bi zapisali humanitarna kriza zaradi nasilja v kontekstu islamske države. Izvolite. No, mislimo, da to ni nesporno, gre za povsem upravičeno resolucijo in mislim, da ni prav, da govorimo samo o nasilju, ki ga povzroča islamska država, ki je seveda obžalovanje vredno, vendar pa v teh dveh državah poteka tudi veliko drugega nasilja, ki prispeva k humanitarni krizi. Zato mislimo, da ni smotrno, da se okvarjamo samo z eno obliko nasilja in da to ni vse, kar je relevantno za humanitarno krizo v obeh državah. Potrebno je videti širšo sliko in to mora upoštevati tudi naš parlament. Zato upam, da bodo kolegi podprli naš predlog spremembe. Hvala. Najlepša hvala. Bi kdo podporil ta predlog? Kdo nasprotuje temu predlogu? Torej, nihče se ne želi izreči proti, potem bomo glasovali. Prosim, dvignite roke, kdo podpira ta predlog. Kdo je proti? Vse, kdo zdrži? Predlog je sprijet. Ravno tako za sredo je skupina Evropske ljudske stranke. Eh, predlagala, da uvrstimo na dnevni red razpravo o energetski uniji skupaj z resolucijo. Gospa Grostet ima, bo utemeljila. Hvala, gospod predsednik. Ja, oglašam se na mesto kolege gospoda Meloja, ki ga še ni tukaj. In tako v njegovem mnenju prosim za dopolnitev na tej plenarnem zasedanju, da bi vključili tudi razpravo o energetskem eh, povezovanju v okviru notranjega energetskega trga. Se nam zdi medsebojno povezano evropsko energetsko omrežje bistvenega pomena in to ne zadeva zgolj Iberskega polotoka, temveč tudi Baljske države. In zato bi bilo treba Evropsko komisijo opozoriti, da je nujno sprijeti ukrepe v tem smislu. Zato najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem kolegom za eh, podporo tej eh, zahtevi. Hvala lepa. Se želi kdo izreči za ta predlog? Gospod Marinesko, izvolite. Mulțumesc, domnule președinte, știți foarte bine statele mele. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot veste, so povezave med energetskimi omrežji v državah zelo eh, interesantne za države članice, kajti omrežja so podlaga za energetsko unijo v Evropski uniji. Zato Evropska ljudska stranka podpira predlog, da bi imeli razpravo na to temo. Hvala. Najlepša hvala. Se želi kdo izreči proti temu predlogu? Gospod Nikov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skupina socialistov in demokratov nasprotuje temu iz dveh pomembnih razlogov. V odboru ITRE imamo poročilo na lastno pobudo, ki obravnava ravno to tematiko in ki bo obravnavana na naslednjem plenarnem zasedanju. Drugi pomemben razlog pa je, da bomo čez dva tedna priča predstavitvi podpredsednika Ševčeviča. Ja, gre za zelo obsežen načrt, ki eh, se dotika tudi tega pomembnega vprašanja ter prometa. Mislim, da bomo že s tem razrešili številna vprašanja, potem, ko bo jasno, kakšne ideje bo predlagal gospod Ševčevič. Gre med drugim tudi za povezave med eh, Baltikom in drugimi deli Evrope ter povezave z jugovzhodno Evropo. Tako da mislim, da je prav, da počakamo z razpravami, kajti 25. februarja bomo imeli predstavitev in priložnost, da spregovorimo o energetskem trgu v vsej Evropi. Gospod Lamrc. Ja, eh, že prej ste prosili za besedo, zato sem mislil, da želite spregovoriti za predlog, ampak zdaj bomo glasovali. Eh, kdo je za predlog gospe Grostet? Prosim, dvignite roke. Kdo je proti? Se kdo zdrži? Predlog je zavrnjen. Ebenfalls für Mittwoch habe ich ravno tako za sredo je zadostno število posameznih poslancev zahtevalo izjavo komisije ob 70-letnici jalskega sporazuma eh, in resolucijo. Gospod Marek Jurek eh, bo podal utemeljitev tega predloga. Izvolite, gospod Jurek. Če v čase našega posedzenja mija. Najlepša hvala, gospod predsednik. te dni praznujemo 70. obletnico Jalske konference in za polovico držav v Evropi, ki so eh, sicer pridobile svobodo, se je pojavila tudi vojaška grožna. Marsikatera država je na račun tega izgubila nacionalno identiteto ali svobodo. Poleg tega je bila tam tlakovana pot za razdelitev obeh Nem eh, Nemčije gre za zgodovinske dogodke in mislim, da moramo proslaviti oziroma se pokloniti tej obletnici, ter da je to tudi priložnost za poglobljeno razpravo o posledicah Jalske konference. Prav je, da to obeležimo tudi z ustrezno resolucijo. Hvala. Želi kdo podpreti ta predlog? Ali kdo nasprotuje? Gospod Lamberts monsieur le président je crois que tout le monde Vsi vemo, kaj je Jalska konferenca pomenila za Evropo, vendar bi bilo dobro, da ne mešamo stvari. Tam je šlo za izvoljeno skupščino, politično skupščino in ne zgodovinsko zasedanje. In zato se mi ne zdi v redu, da zgodovinske dogodke uporabljamo za to, da pišemo zgodovino na tak ali drugačen način v interesu teh ali onih. Eh, gotovo ta razprava lahko marsikoga zanima, veliko eh, poslancev tukaj to lahko zanima, vendar pa se mi ne zdi primerno, da je ta skupščina prostor za tako razpravo, na kateri bi eh, tolmačili na novo zgodovino. Štovski, bitte. Najlepša hvala, gospod Lambers. Gospod Jaštovski, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Evropski parlament pogosto razpravlja o zgodovinskih dogodkih. Veliko smo govorili o e, stoletnici Prve svetovne vojne in kdorkoli, ki podpira načela solidarnosti in se zauzima za resnico, e, se mora zavedeti, kaj je pomenila Jalta. Jalta je dramatično razdelila Evropo in je pomenila 50-letno zamudo pri uveljavljanju evropske enotnosti. To ni pomembno samo za Latvijo, Bolgarijo, Polsko, eh, Estonijo, Hrvaško, to je ključno tudi za vse, ki spoštujemo evropsko solidarnost. Zato eh, pozivam vse poslance, člane Evropske ljudske stranke, socialiste in demokratov, zelenih in vse ostale, eh, da podprete to eh, eh, razpravo, kajti gre za enega najpomembnejših zgodovinskih dogodkov v Evropi. Dobro, bomo glasovali. Kdo je za ta predlog? Prosim, dvignite roke. Kdo je proti? Se kdo zdrži? Predlog je zavrnjen. Jasno je bilo, da je predlog zavrnjen. No, pa če želite, bomo pa to elektronsko preverili. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 82 glasov za, 194 glasov proti, 30 vzdržanih, torej predlog je zavrnjen. Zdaj pa četrtek. Za četrtek Evropska ljudska stranka zahteva izjavo komisije o boju proti spolni zlorabi na internetu skupaj z resolucijo, o kateri naj bi glasovali marca. Utemeljitev bo podala kolegica Holmajer. Gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice, Še enkrat bom poskušala pojasniti, zakaj bi Evropska ljudska stranka želela, da bi pri obravnavi te zahtevne teme, torej spolne zlorabe otrok, e, sprejeli tudi ustrezno resolucijo. Pozivam vas, da na to temo sprememo skupno resolucijo in se pridružimo zavezništvu 50 držav ki pripada tudi Evropska unija in skoraj vse evropske države članice, ter da na ta način tudi javno pokažemo, da je spolna zloraba otrok tudi za nas ena najbolj relevantnih tem, kljub številnim drugim problemom, s katerimi se soočamo in da smo enotni v boju proti spolni zlorabi okrog kasneje v odboru Libe ali uh, kje drugje bi lahko tudi pripravili poročilo na lastno pobudo, s katerim bi pokazali, da ne moramo enostavno si zatreti oči pred zlorabi na tisoče otrok in da se moramo temu zoprstaviti. Uh, skratka, lahko bi podali prvi signal, če bi tu uh, enotno podpisali resolucijo. Najlepša hvala, gospa Holmajer. Gospa Koraca Bild bo podprla predlog. Najlepša hvala. Ni starša v Evropi, ki ne bi bil zaskrbljen zaradi številk Evropola, ki pravzaprav povejo vse. Glede števila otrok mlajših od dveh let, ki so žrtve nadlegovanja in nasilja na spletu. Naši otroci živijo na spletu in edino, kar želimo je, da bi imeli razpravo z resolucijo. Ne moramo zanikati, da ta problem obstaja, da skrbi evropske državljane. Seveda ne moremo naprej predvideti, kaj bodo kolegi povedali v razpravi, ampak tako razpravo eh, si zaslužimo, kajti ne moremo se delati, da ta problem ne obstaja. Najlepša hvala. Se želi kdo izreči proti temu predlogu? Očitno ne. Potem bomo glasovali. Kdo je za ta predlog? Prosim, dvignite roke. Je kdo proti? Se kdo zdrži? Predlog je sprijet. tem smo dobili končno različico dnevnega reda. Zdaj pa gospod Klecos v zvezi s poslovnikom. Izvolite. Agapite proedre, agapite šnadelfi. Gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice, želel bi predlagati, da se naš parlament loti zelo specifične razprave. Razprave, ki bi jo morali pravzaprav šele opredeliti. Tu je razprava o razmerah v Grčiji. Nujno se mi zdi, da eh, prepričamo, da bi kdorkoli svoje mnenje prodajal kot mnenje celotnega parlamenta. In zelo obžalujem, gospod predsednik, da ste vi odpotovali v Grčijo, preden smo o tem razpravljali v tej dvorani. Ste tam zastopali svoje stališče ali, svoje, ali stališče parlamenta ali morda stališče koga tretjega? E, to stališče je v Grčiji naletelo na kritike, zato se mi zdi nujno, da e, v parlamentu izvedemo razpravo. Že v preteklosti sem napovedoval, da bo prišel dan, ko bo to nujno in mislim, da glede na to, da eh, zdaj Evropa počne vse, da bi grškemu ljudsku preprečila neodvisnost, je trenutek zrel. Mislim, da je pravi čas, da se Grčija osvobodi izpod tega jarma. Najlepša hvala, gospod Klecos. Predlog za razpravo o razmerah v Grčiji ste posredovali nekoliko prepozno, lahko pa predlagam konferenci predsednikov, da o tem odloča o naslednji prihodnosti. Zdaj pa kot naslednja točka dnevnega reda sledi eh, vprašanje.